najpomembnejši sklep, ki ga lahko potegnemo iz današnje razprave. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod Dalmunja. S tem smo zaključili razpravo o tem ustnem vprašanju. Sedaj pa je na vrsti izjava komisije o evropskih ukrepih za žrtve terorizma. Sedaj počakamo še gospoda Baroja, kar počasi gospod Baro pravi predsedujoča. Euh, hvala lepa gospod komisar dobro došli in dajem vam besedo pet minut imate na voljo ja gospod komisar dobrodošli in dajem vam besedo pet minut imate na voljo Dovolite mi, da se navežem na prijatelja Joakima Almunjo. Žrtve terorizma so žrtve neprestanega in stalnega napada na demokratične vrednote naše družbe. In ravno te žrtve kažejo na to človeško tragedijo, ki pravzaprav je terorizem. In zaradi tega imamo dožnost solidarnosti do teh žrtev, moramo jih podpreti in jim pomagati. Vloga komisije na tem področju pa je dvojna. Najprej treba zagotoviti osveščanje naših eh, državljanov o tem, kaj doživljajo žrtve terorizma. Pa tudi zagotoviti večjo zastopanost njihovih interesov na evropski ravni. Prav tako moramo še nadalje delovati na tem, da ne bo še več tovrstnih žrtev, zato da bomo lahko ustavili terorizem. Torej gre za preventivne ukrepe za preprečevanje terorizma. Zaradi tega je Evropska komisija financirala veliko število projektov, ki so namenjeni pomoči, socialni podpori ali psihološki podpori žrtvam in njihovim družinam, pač glede na njihove potrebe. Ti projekti so vsi namenjeni pomoči v duhu solidarnosti evropskih državljanov z žrtvami terorizma. Samo v letu 2008 je bilo temu namenjenih 2 milijardi 200 milijonov evrov. Poleg teh dejavnosti pa je komisija vzpostavila že od leta 2008 evropsko omrežje pomoči žrtvam terorizma. Cilj te mreže je spodbujati mednarodno sodelovanje in sodelovanje med državami članicami v boju proti terorističnim dejavnostim in braniti interese žrtev terorizma na ravni Evropske unije. Temu smo posvetili 200 milijonov evrov. Ta mreža deluje na več področjih. Najprej ovrednoti potrebe po pomoči in tudi oblikuje oblike pomoči žrtvam, prav tako spodbuja dejavnosti za izmenjavo in širitev najboljših praks. Dejavnosti, ki jih eh, izoblikuje, ta mreža, pa potem služijo tudi študijam in eh, drugim prizadevanjem komisije. Seveda je to tudi pomemben del politike komisije, ki si prizadeva še nadalje krepiti dejavnosti na področju pomoči žrtvam terorizma. V tem smislu namerava še nadalje krepiti ukrepe za spodbujanje raznovrstnih oblik pomoči žrtvam terorizma in res je, da je treba še nadalje osveščati evropske državljane, da se bodo zavedali posledic, ki jih trpijo žrtve, da se bodo zavedali potrebnih dejanj za preprečevanje terorističnih dejanj in tudi konkretnih pojavov radikalizacije terorizma. Vsa ta dejanja pa morajo prenašati naprej naša sporočila o demokratičnih vrednotah, na katerih sloni Evropska unija. Zato nameravamo izoblikovati tudi listino o pravicah žrtev terorizma in to je zaenkrat vse, kar sem nameraval povedati v zvezi s tem. Lahko pa rečem, da sem sam globoko sočuten do vseh muk in trpljen žrtev terorizma. Gospa predsedujoča, to je vse, kar sem imel povedati in sedaj bom prisluhnil temu, kar imajo povedati poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, ter jim bom z veseljem odgovoril. Hvala, gospod komisar dajem besedo gospe Terezi Jimenez Becerril Barrio za dve minuti. Eh, eh, gracias, señor... Hvala, dober večer. Hvala, gospod komisar. Rada bi rekla, da se večina državljanov spominja žrtev terorizma le takrat, kadar pride do nekega hujšega dogodka, kot je naprimer bil v Londonu, v New Yorku, v Madridu. Takrat so čustvujejo in potem pa se pozabi val terorizma in pa žrtve. Ampak Evropska unija se je zelo močno lotila boja proti terorizmu in zahvaljujem se gospodu Baroju zato, da je mislil tudi na to, kaj je bilo rečeno v štokholmskem programu, kjer je bilo rečeno tudi, da žrtve potrebujejo podporo, da je treba ščititi njihove pravice. A kljub temu pa je boj proti terorizmu vedno izhajal iz tega, da si države članice med seboj zaupajo. Treba je upoštevati, kakšne perspektive nudi Lizbonska pogodba. Sprašujem se, ali ne bi bilo zaželeno, da bi Evropska unija na nek način harmonizirala zakonodajo na področju pravic žrtev po terorističnih napadih. Če bi imeli neko evropsko listino za pravico žrtev terorizma, da bi s tem povzeli zelo pomemben korak v smer tistih, ki se zauzemajo za boj proti terorizmu. Mislim, da so žrtve tiste, ki jih je treba čestiti. To pa pomeni, da če jih podpremo, s tem tudi pozdignemo demokracijo. Ne sme biti beseda edina, edina orodje, ki ga imajo žrtve. Mora jo imeti na svoji strani tudi podporo družbe. Ne smemo pozabiti, da nihče ni varen predtem, da postane žrtev terorizma. Zatorej se sprašujem, ali bi se komisija strinjala, da bi podpisali evropsko listino, v kateri bi šlo za podporo pravic žrtev terorizma. In če je temu tako, katere ukrepe bi komisija sprovedla za to, da bi predvidela takšno listino v naslednjem mandatu. Hvala lepa. Juan Fernando López Aguilar. Hvala lepa, predsedojoča, gospod komisar. Zahvaljujemo se za vaše besede. Od uveljavitve Lizbonske pogodbe je to nekaj, kar je del evropskega prava in kot parlament se moramo še bolj zauzemati za to. Štokholmski program predvideva v načrtovanju 2009-2014, da se osrodičimo tudi na dostojanstvo žrtev terorizma in da se upošteva tudi trpljenje, ki ga je to vrstno nasilje povzročilo tem ljudem. Gre za to, da se zagotovi tudi mandat za zaščito teh žrtev. Špansko predsedstvo se bo v naslednjih šestih mesecih zauzemalo za to in upam, da ste tudi vi tako prepričani, da se je treba boriti proti tej vrsti terorizma. Mislim, da je to možnost da razmislimo o harmonizaciji. Okvirni program za zaščito um, žrtev terorizma že imamo in v tem akcijskem načrtu, ki ga mora uresničiti oziroma izvesti špansko predsedstvo, gre za to, da se zagotovi, da bosta tudi belgijska in mađarsko predsedstvo to prevzela in to pa mora privesti tudi do tega, da se bo lahko formuliralo ustrezne osnutke zakonodaje, ki pa se jih lahko potem tudi uresniči. Mislim, da se moramo zauzeti za to, da bomo pri tej temi napredovali. Gre za to, da se zagotovi dostojanstvo za žrtve terorizma. Moramo se držati zaveze iz štokholmskega programa. Špansko predsedstvo se bo kot prvo okrepljeno moralo zauzemati za to in seveda moramo to spremljati zelo natančno. Hvala lepa. Besedo ima gospa Iza Skombil Baobarandika. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Ta pobuda ustreza temu, kar sem si sama predstavljala, kajti prvotno to v štokholmskem programu sploh ni bilo predvideno. Uh, Žrtve terorizma potrebujejo takšen mandat, zato smo to tudi predstavili. Veliko sem se naučila o dostojanstvu in trpljenja, o trpljenju in v preteklih letih sem okrepljeno delala na področju te teme. Zato se želim tudi zauzemati za to, da bo prišlo do možnosti pravne in moralne podpore za žrtve terorizma. Imamo tukaj štiri stebre, najprej priznanje, potem gre za to, da se zagotovi, da so žrtve, tako tisti, ki so mrtvi, kot tudi tisti, ki so bili ranjeni, pa tudi upoštevati je treba njihove družine. Potrebne so tudi materialne očkodnine in treba je zagotoviti, da sploh pride do nekega sodnega varstva. Potem pa je treba okrepiti razpravo o žrtvah. To so žrtve, ki jim je treba pomagati, ki jih je treba spremljati. Moramo se naučiti In to moramo tudi biti v stanju uresničiti na politični ravni. To pa ne sme biti samo politična razprava, moramo biti dobrodušni. Terorizem ne sme biti tema volitev. Govorili smo o verah, o ekologiji, o neodvisnosti, o vseh možnih temah, a tudi, teme, eh, tudi vlade so se um, obnašale teroristično. Ne gre samo za skrajneže, gre za temeljne pravice človečnosti, gre za izvore nasilja. Tu moramo se demokratično izraziti drug do druge te. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Agustin Diaz de Mera Garcia Consuegra. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Štokholmski program vsebuje med drugim tudi to, da je treba skrbeti za žrtve terorizma. Te žrtve potrebujejo posebno pozornost in podporo in pa priznanje naše družbe. Po mojem mnenju mora Evropska unija to zagotoviti in družba se mora tudi tukaj zauzemati. Kdo je doživel barbarstvo terorizma, mora sprejeti tudi etično dostojanstvo, torej ščit žrtev in njihove, um, njihovih pravic mora biti tudi temelj evropske politike. Treba zagotoviti finančna sredstva za podporo teh žrtev. Potrebujejo najmanj finančno podporo, tako kot smo to predlagali v naših predlogih sprememb za proračun za leto 2010. Predvideli smo pomoč v višini enega milijona evra za uresničitev projektov, ki so mišljeni za žrtve in njihove družine. Oni naj torej prejmejo podporo v, s pomočjo projektov, pri katerih sodelujo tudi psihologi, treba pa je tudi obvestiti javnost. Poleg tega pa je treba politično poskrbeti za to, da žrtve in njihove družine prejmejo pomoč. Primer, terorizem pomeni, da so sredstva, ki se jih zagotavlja za preprečevanje terorizma, da so večja od 21 milijonov evrov. Tereza je rekla, da je treba narediti te žrtve v Evropski uniji bolj vidne in za te moramo stati. Moramo pa tudi omogočiti potrebne instrumente, uh, potrebujemo pisne resolucije in potem potrebujemo politično izjavo strani evropskih institucij. Gre pa tudi za to, da evropske državljane upozorimo na to, kako pomembne so to vrstne akcije. Žrtve morajo prejeti sočutje, priznanje in dostojanstvo. Gre pa tudi za to, da se hkrati obsodi tudi storilce. Hvala lepa, gospod eh, Ramon. Hvala lepa. Pravzaprav ni presenečen, da je tukaj govorilo kar nekaj špancev. V Baski ni prihajalo samo do terorističnih napadov. Žrtve so bile pogosto obdane z molkom so bile razvrednotene, oropane svojega dostojanstva. Zato je čas, da se zauzamemo tudi za žrtve. Potrebujemo ustrezno politiko za žrtve terorizma. Pridružujem se temu, kar eh, so povedali vsi moji kolegi. Tudi sam menim, da potrebujemo neko listino ali nekaj podobnega o pravicah eh, žrtev. To je pomemben vidik, ki ga je potrebno opoštevati. Poudarjati je treba tudi javno podporo žrtev, hitro, hitre odškodnine, enako obravnavo vseh žrtev, politični konsens, kar zadeva ukrepov, ki so potrebni za žrtve terorizma. Potrebujemo tudi socialni in politični diskurs proti nasilnim dejanjem potrebujemo ustrezne kazni za storilce, hitrejši dostop do pravice za žrtve, potrebujemo tudi ustrezno pedagoško izobrazbo za spodobljanje oziroma za politiko proti nasilju v družbi. Žrtve to vrstnih eh, dejanj more biti zaščitene pred eh, ponavljanjem to vrstnih dejanj. Ne smemo pozabiti na žrtve in končno potrebujemo tudi socialno eh, poravnavo za škodo, ki je povzročil terorizem. Žrtve terorizma je treba ustrezno zaščititi. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na postopek KHDI. Imam dve zahtevi za govor. Dajem besedo gospodu Papa Nikolavu. Hvala lepa, gospod predsedujoča napadi v Londonu, v Madridu, pa tudi tisti v Grčiji, torej v moji državi, kažejo, kakšne razsežnosti zauzema terorizem, ki ogroža naše življenje, našo svobodo. Tukaj ne gre samo za žrtve in njihove družine, ki so neposredno prizadete, gre za celotno družbo. Pilotni projekti, ki so bili omenjeni za žrtve terorističnih dejanj predstavljajo prvi korak, vendar pa je tukaj potrebno še marsikaj storiti pri pomoči žrtvam in eh, družinam. Turizmo je treba tudi podati jasno sporočilo, da ga nismo pozabili, da ne bomo pozabili na tako huda dejanja, ki ogrožajo našo solidarnost, našo demokracijo. Žrtve so v večini primerov popolnoma nedolžni državljani, ki jih nesreča zadene v vsakdanjem življenju. Gre za nasilna dejanja, ki prihajajo nepričakovano in proti njim se je treba boriti. Gospod Alam ima besedo. Grazie presidente, vorrei esprimere il mio sostegno. Lepa, gospod predsedujoči, naj izrazim podporo za predlog, eh, ki je bil izražen, gre, da potrebujemo neko evropsko listino za žrtve, ki so žrtve terorizma. Povdariti je treba, da je to izjemna priložnost za Evropo. da tukaj en glas obsodimo terorizem. Tonel 2005 e il terorizma, naprimer, zaradi tega, ker nismo imeli ustrezne politike, je propadal tudi barcelonski proces leta 2005. Evropske sredozemske države se niso mogle dogovoriti glede ustreznih ukrepov. Zato je, imamo danes ponovno izjemno priložnost, da ponovno spostavimo dialog z drugo stranjo. Sredozemskega morja. Tukaj moramo sprejeti jasno izjavo glede koncepta, ki mora biti osnova za našo eh, družbo in eh, sodelovanje tudi, kar zadeva zaščito življenja. Gospod Doc. Thank you, uh, madam. Hvala lepa, gospod predsedujoča, komisar Baru. Hvala sem za vašo podporo žrtvam terorizma to je prav in ustrezno. In seveda priznavamo tudi pomoč žrtvam na Severnem Irskem preko mirovnih programov. Severna Irska se ponovno sooča z grožnjo terorizma preko disidentskih organizacij. To prihaja tudi do ocen prihaja v eh, policiji in tudi mednarodnih eh, silah. Prišlo je do uboja dveh eh, policistov oziroma dveh vojakov in tudi policistov v nedavnih napadih. Komisija želi mobilizirati javnost proti terorizmu v vseh oblikah z razširitvijo te programa pa se ta cilj izgublja. Spodbujam tudi vzpostavitev eh, listine za žrtve, treba pa jasno razlikovati med eh, žrtvami terorizma in storilci terorističnih dejanj. Hvala lepa, gospa Kaldenbach. Hvala lepa. Kot, eh, Avstrijki lahko povem, da nismo eh, imeli dolgih letih eh, terorističnih dejanj, čeprav je Dunaj to že doživel, priključil bi se kolegu Atondu. Eh, prav gotovo potrebujemo listino za žrtve in podporo žrtvam terorističnih dejanj. Spremljajoče pa potrebujemo tudi to, da izsušimo močine, v katerem nastaja gojišče terorizma. In tukaj moramo tudi ustrezno obsoditi sovražni govor. Pogosto govorimo o tolerantnosti na določenem področju, ne smemo kazati tolerance, to je tam, kjer prihaja do nasilja. Hvala lepa. Hvala lepa. Imeli smo številna oglašanja, polna čustev in skrbi za človeško dostojanstvo in zato se vam zahvaljujem vsem v imenu predsedstva ter ponovno dajem besedo gospodu Baroju. Da, gospa predsedujoča, prav imate, ko ste povdarili, kako polna čustev je bila ta razprava, ko razmišljamo o vseh teh žrtvah, ki so padle pod udarci terorizma, ko se jih spominjamo danes tukaj, ko se zavedamo, kako popolnoma nepravične in nepotrebne so bile te žrtve. In to je dejansko l'enfant terrible kriminalitete sodobnega časa. In zaradi tega je stokholmski program tako zelo poudaril, skrb za žrtve. Dejansko smo izoblikovali evropsko politiko, ki je veliko bolj pozorna do žrtev tako organiziranega kriminala kot terorizma. In zaradi tega bi rad povedal gospe Terezi Beserel, da smo dejansko močno predani oblikovanju listine pravic žrtev terorizma in prepričan sem, da je gospa spregovorila tudi na podlagi svojih bolečih izkušenj. Prav tako bi rad poudaril, da bomo v letu 2010 analizirali tudi vse podatke, ki jih imamo na področju zaščite in pomoči žrtvam terorizma v Evropi. Dejansko je res prav imate, na nek način bomo morali uskladiti tudi so ustrezno zakonodajo, ki se nanaša tako na teroriste kot na žrtve terorizma. In treba je zediniti naša prizadevanja v enotno gibanje proti terorizmu. Ko bomo opravili to študijo, bomo na njeni podlagi proučili, kako bi bilo možno uskladiti, približati, harmonizirati vse ukrepe namenjene izboljšanju stanja žrtv terorizma v Evropi. Seveda je zato potreben tudi akcijski načrt in prepričan sem, da se bomo lahko uspešno spopadli s tem problemom, zaščite žrtev terorizma, zato pa je potrebna tudi širša razprava, tako da bomo najprej najbolje spoznali trpljenje, ki so mu izpostavljene žrtve terorizma, ki so pogosto obsojene na tišino, na mok in na nepriznavanje njihovega trpljenja. Zato moramo dejansko dati več poudarka prepoznavanju in priznavanju njihovega trpljenja, ki je bilo povzročeno res brez njihove krivde. In zato moramo iznajti načine, ki bodo na ta ali oni način dali vedeti žrtvam terorizma, da sočustvujemo z njimi, da smo vsi del istega človeštva in moramo začeti uporabljati tudi prave izraze, pravi jezik, ki ne bo negiral naših čustev, našega sočutja v Evropski uniji. Zaradi tega moram podariti, da smo namenili 1,2 milijona evrov za program pomoči žrtvam. To je zaenkrat vse, kar sem lahko uh, Povedal sem pa zelo hvaležen kolegu gospodu Almuni, da je prišel, da je ostal tukaj in me poslušal do konca in lahko vam rečem v imenu obeh, da sem močno angažirana na tem področju, da se trudiva, da bi Evropska unija imela res zgledno zakonodajo, ki nam bo pomočnele v boju proti terorizmu, temveč tudi pri pomoči žrtvam terorizma. Toliko za enkrat in upam, da ste ugotovili na podlagi izvajanj kolega Almunija in mojega, da nisva indiferenta do te problematike. Hvala lepa. In sedaj prosim za trenutek tišine za spoštovanje žrtvam terorizma. merci pour vos interventions et donc euh, comme il se Hvala lepa. In sedaj gremo po dnevnem redu naprej in sicer na vprašanje o subsidijarnosti. In najprej bom dala